So welcome everyone. We will start today. Dobrodošli vsi skupaj. Danes bomo začeli precej točno. Najprej prva točka dnevnega reda, sprejetje dnevnega reda. Vidim, da nihče ne ogovarja. Mm, druga točka, sprejetje zapisnikov. Iz dne 24. februarja 2014 in pa. 3. marca 2014 ter 20. februarja 2014, koliko razumem, so zapisniki sprejeti. In sedaj prehajamo k glavni točki na današnjem dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen z litovskim finančnim ministrom in guvernerjem banke Litve. Rad bi pozdravil finančnega ministra in pa guvernarja pri eh, tej izmenjavi mnen o morebitnem sprijetju evra v Litvi. Kot veste, je eh, Litva naslednja država članica, ki naj bi sprejela evro z 1. januarjem 2015. In zato nam je danes v veliko čast in veselje, da lahko imamo izmenjavo mnen z finančnim ministrom in pa guvernerjem. odločitev eh, mora, bo moral sprejeti eh, prihodnji eh, parlament in odbor Ekon, mi pa smo opravili že večino pripravljalnega dela. Poročevalec je gospod Werner Langen in 7. aprila naj bi bilo predstavljeno poročilo odbora Ekon ne bomo ga uložili oziroma predložili plenarnemu zasedanju, ampak eh, bomo zaključili ta postopek eh, z mandatom, ki ga bo moral potrditi novi odbor Ekon in novi parlament. Zatem se bo moral novi parlament ukvarjati že eh, v začetku julija. Od 14. do 17. julija pa bo to poročilo obravnavano v okviru plenarnega zasedanja. Gospod Vernon Langen dobi besedo za. Oziroma, gospod Vernon Langen uh, je pripravil poročilo, ki predstavlja osnovo te razprave. Sedaj pa dajem besedo litovskemu finančnemu ministru in potem guvernerju. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Najprej bom prešel na najlepši eh, jezik na svetu, ki ga poznam, to je moj materni jezik. Čudovito. Didžej, gerbeni Evropos parlamento narej, Hvala lepa. Dame in gospodje, v veliko čast mi je, da lahko danes sodelujem pri tej seji. Tretjič, tretjič sem že tukaj pri vas. Prvič dvakrat sem prišel kot eh, član eh, Ekofina oziroma kot predsedujoči Ekofinu. Predstavljam majhen del Evrope, ki pa je zame zelo pomemben. Govorim seveda o Litvi, moji domovini. Litva eh, je eh, ponosna država članica Evropske unije, je država članica, ki ve, kako organizirati delo v Evropski uniji, kot je bilo videti na sejah Ekofina in danes eh, bi vam eh, rad dokazal eh, tudi, da je Litva enakovredna članica Evropske unije, država članica, ki želi pristopiti k denarni oziroma monetarni uniji in uh, želi postati naslednja država članica, ki bo sprejela evro kot uh, svojo valuto. In to je pomemben korak tako za Litvo, kakor tudi za celotno Evropsko unijo. Na ta način želi Litva pomagati Evropski uniji, da bi uh, ta okrepila svoj položaj. Zato se torej želimo pridružiti evro območju in sicer na. Uh, zelo pregleden način. Eh, hkrati pa želimo spoštovati seveda tudi vse zastavljene pogoje. Rad bi vam predstavil nekaj podatkov. Veliko informacij ste prejeli pred eh, to eh, sejo odbora Ekon. Prinesli smo tudi prozvojnice iz Vilne z nekaterimi točkami, ki jih je potrebno v današnji razpravi povdariti. In moja, moje temeljno sporočilo danes je, da je Litva po mojem mnenju pripravljena, da sprejme evro in da se pridruži evro območju. To seveda za Litvo ne prinaša le prednosti, ampak eh, prena, prinaša tudi eh, dodatne obveze. Obveze, ki jih morajo izpolnjevati tudi vse druge članice evroobmočja. Evroobmočje je že precej veliko, 18 eh, držav članic ima in mi bi radi postali 19 država članica. Veliko zavez se mora izpolniti država članica, ki se želi pridružiti evroobmočju sodelovati mora v Evropskem mehanizmu za stabilnost in pa v bančni uniji in pri tem je Litva odigrala precej aktivno vlogo. Poleg tega pa mora eh, dokazati eh, tudi likvidnost v skladu z eh, dvojčkom. Nismo še izpolnili vseh kriterijev, veliko nalog nas še čaka. In Zato je potrebno razpravljati tudi o priporočilih, ki so namenjena eh, specifičnim eh, državam. Pri nas gre eh, tukaj predvsem za točko davčnih vprašanj. Tukaj je potrebno upraviti še veliko dela, vendar pa je Litva storila veliko. Leta 2009 smo imeli 10 odstotni primankljaj. Danes pa uh, napovedi kažejo, da naj bi leta 2013 uh, znašel primarkaj 2,9 odstotka. Tukaj eh, še ne gre za potrjene številke tudi z strani Eurostata, ampak uh, vsekakor to kaže, da je uh, inflacija zmerna, da je uh, da se izraža zaupanje eh, v litovsko gospodarstvo, kajti tudi obrestne mere so razmeroma nizke. Kar pa zadeva našo prihodnost, menimo, da eh, sprejem evra ni končna postaja na tem potovanju, je zgolj postaja, ki nam bo omogočila, da se pripravimo na prihodnji gospodarski razvoj in pri tem je potrebno izpolniti matrihtske kriterije in tukaj ne gre zgolj za nekaj številk, ki smo jih vključili v matrihtsko pogodbo. Predvsem je potrebno zagotoviti trajnost. Mislim, da imamo dobre dokaze, da zares nameravamo doseči trajnost eh, v naši politiki. To kažejo tudi trenutne odločitve. Ukrepi na različnih političnih področjih, na različnih področjih gospodarskega razvoja. Govorimo o reformi energetskega sektorja. Vidite lahko, da je to našteto tudi eh, v dokumentih, ki smo vam jih dali. Eden izmed ključnih eh, projektov je terminal za utekočinjen naravni plin. LGT. Na ta način bomo rešili deloma tudi vprašanje monopola eh, pri dobavi zemljskega plina v Litvo. Pri monopolu seveda mislim na monopol Gazproma. Potem eh, je tukaj tudi eh, program obnovitve stanovanj in pa javnih stavb, izvesti, moramo tretji svežen za elektriko in pa uh, eh, zemljski plin Evropske unije. Potem pa moramo zagotoviti tudi podjetjem prijazno gospodarsko okolje. Naredili smo že eh, veliko korakov eh, naprej, kar zadeva reforme na področju javnih razpisov, kar zadeva postopke za stečaj. Eh, spremeniti eh, želimo tudi eh, zakonik na področju dela. In na ta način bomo poskrbeli za veliko bolj podjetjem prijazno okolje. Poleg tega pa smo naredili tudi kar nekaj korakov na strukturnem področju, recimo kar zadeva reforme na področju izdatkov na socialnem področju. Več sredstev smo zagotovili občinam, ki ta sredstva izključujejo le tistim, ki jih zares eh, potrebujejo. Zdi se, da je ta program eh, zelo učinkovit. Najprej smo ga uporabljali le v petih občinah, sedaj pa smo ga razširili na celotno območje. Poleg tega pa bi rad izpostavil še ukrepe za izboljšanje davčne uprave čeprav še ne izpolnjujemo eh, priporočila specifična za eh, posamezne države, eh, se nam zdi zelo pomembno, da izvajamo reforme tudi na davčnem področju. Lahko vam zagotovim, da menim, da ima Litva dobre možnosti v evroobmočju, Eh, seveda bi vstop evroobmočje ukrepil gospodarski razvoj Litve in prinesel številne prednosti litovskim državljanom. To pa je seveda tudi naš cilj. Najlepša hvala za vašo pozornost. Sedaj pa bi morda besedo predali kar eh, guvernarju eh, banke Litve, da poda še dodatne podrobnosti. Ja, prav imate, gospod minister. Sedaj besedo dobi guverner. Hvala lepa, gospod. Eh, predsedojoči, spoštovani poslanci. V veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim zadnje podatke na temo razvoja litovskega gospodarstva in pa na temo razvoja finančnega sektorja v Litvi. Prepričan eh, sem, eh, da bo današnja razprava prispevala k oblikovanju vašega mnenja. Osredotočil se bom predvsem na vprašanja, ki se nanašajo na mandat centralne banke. Najprej bom govoril o tem, kako eh, se je litovsko gospodarstvo odzvalo na krizo. Drugič eh, bom predstavil naše stališče glede eh, stabilnosti cen. To je naša glavna naloga, seveda, glede na to, da smo centralna banka. In tretjič se bom osredotočil na vprašanje, kako pravzaprav izgleda finančni sektor v Litvi. Litovsko gospodarstvo si je dobro opomoglo po krizi in trenutno kaže eh, dobro rast. Eh, letos bomo presegli eh, raven, na katerem je bilo gospodarstvo pred krizo. Bruto družbeni proizvod se je od leta 2009 povečal za 15,3 odstotka. Kar zadeva našo strategijo prilagajanja smo se predvsem osredotočili na finančno stabilnost, na gospodarsko prožnost in pa na prenašanje sredstev na začetek proračunskega obdobja. Izvedli smo tudi reforme na področju eh, trga dela in trenutno se je konkurenčnost izboljšala. Prilagodili smo tudi eh, stroške dela. Oživitev gospodarstva se je najprej pojavila na področju eh, trgovine. Povečalo se je povpraševanje doma v, že v začetku preteklega leta. Dejanski izvoz je 40 odstotkov višji kot eh, pred eh, izbruhom krize. Brezposelnost se je zmanjšala za polovico in je trenutno na ravni povprečja v evroobmočju. Postopek prilagajanja kaže, da je gospodarska struktura v Litvi dovolj prožna, da lahko deluje eh, glede na fiksno določeno stopnjo eh, izmenjave. Dokazali smo tudi, da lahko prilagodimo našo politiko, kadar je to potrebno. Sedaj pa k inflaciji in k ohranitvi lete na konstantni ravni. Letna inflacija naj bi ostala na nič cela sedem odstotka v prvem četrtletju leta 2014, kar zadeva srednjeročno trajnost so napovedi bolj optimistične kot v preteklosti. Učinkovito preprečevanje netrajnostnega razvoja cen nepremičnin eh, bomo zagotovili z uporabo ustreznih eh, makroekonomskih orodij. pretresi zaradi sprememb cen na globalni ravni eh, so bili v Litvi hujši eh, zaradi tega, ker imamo v nakupovalni košarici eh, tako ceno živil, kakor tudi ceno drugih dobrin. Vendar pa se ta povezava zmanjšuje. Kot je dejal minister, si prizadevamo za diversifikacijo energetskih virov in eh, želimo zmanjšati intenzivno uporabo energije. Sprejeli smo številne pobude, recimo pobudo za obnovitev eh, stavb, eh, pobudo za izgradnjo terminala za utekočinjen zemeljski plin in tako naprej. Vse te pobude podpira tudi Evropska unija. Sedaj pa k finančnemu sektorju. Kriza nas je opomnila, kako zelo pomembna je povezava med finančnim sektorjem in pa eh, dejanskim gospodarstvom. Če želimo oceniti gospodarsko eh, trajnost, eh, potem se moramo seveda osredotočiti tudi na finančni sektor in mislim, da se je Litva tukaj zelo dobro odrezala pri eh, našem eh, finančnem sektorju gre predvsem za bančni sektor, ki pa ni prevelik in banke predstavljajo približno 65 odstotkov bruto družbenega proizvoda. Financiranje se osredotoča predvsem na domači trg. Banke se financirajo predvsem eh, z depoziti in eh, razmerje med eh, posojili in depoziti znaša 107 odstotkov. Pri tem eh, prihranki oseb, ki niso državljani Litve, predstavlja zanemrljiv odstotek, namreč le 3 odstotke. Bančni sektor ima dvakrat toliko kapitala, kot ga zahteva banka Litve in eh, skoraj da vsa ta sredstva so najviše kakovosti. Zmanjšuje eh, se eh, število posojil, slabih posojil, ki trenutno znašajo 10,7 odstotka. Normalizirala se je tudi situacija na področju posojil in zasebni sektor je v zelo dobrem eh, položaju v Litvi, eh, namreč eh, ima drugo najnižjo stopnjo zadolženosti v Evropski uniji. Pričakujemo, da se bo portfelj posojil povečal za 3 odstotke v letu 2014 raziskave banke eh, Litve ne kažejo, da bo prišlo do omejitev na tem področju. Imamo tudi ustrezen svežen za preprečitev neustreznih eh, posojil. Banka Litve deluje kot nadzorni organ in se je pripravljena vključiti sistemu enotnega nadzora z pristopom k evroobmočju. Nadzorno vlogo dobro opravljamo in eh, zelo dobro obledujemo tudi tveganja na tem področju. S tem bom zaključil in z veseljem bom odgovoril tudi na vaše vprašanje. Najlepša hvala, gospod guverner. Poslanci, ki želijo zastaviti vprašanja, naj jasno povedo, na koga vprašanje naslavljajo. Minister in pa guverner pa naj na vprašanja odgovorita tako, da odgovorov ne boste ponavljala. Začeli bomo s poročevalcem gospod Lange. Ich, uh, Najlepša hvala. Najprej naj povem, da me zelo veseli, da je Litva zaprosila za pristop k evroobmočju. To me zelo veseli, kajti pred dvema letoma je bilo še veliko razprav o tem, ali bo evroobmočje razpadlo ali ne. Sedaj eh, so te razprave zaključene in vsaka nova članica je seveda dobrodošla. Ampak eh, rad bi podal še priporočilo, ki ga bom izpostavil šele na koncu. Najlepša hvala tudi za uh, ti dve poročili. Ogledal sem si tudi poročilo Mednarodnega denarnega sklada za začetka marca in tudi to poročilo je izjemno pozitivno. Litva je izpolnila cilje, ki uh, so zastavljeni za pristop k evro območju eh, in sicer v veliki meri. Nimamo še dokončnih številk, tako da ne moremo uh, sprejeti uh, končne odločitve. Eh, zato imam le še nekaj vprašanj. Eh, namreč najprej finančna kriza leta 2009, če imam prav, se je v Litvi zmanjšal protosocialni eh, proizvod, ampak hitro je prišlo tudi do izboljšanja. Med posojili in eh, produktivnostjo eh, je bila velika vrzel in to je bila tudi ena izmed eh, težav v južnih državah članicah, ampak tudi na tem področju je Litva situacijo hitro izboljšala. Torej, zanima me, kako vam je to uspelo. To je moje prvo vprašanje. Moje drugo vprašanje pa je namenjeno guvernerju. Bančni sektor ne rečem rad bančna industrija, kajti eh, veliko nesmisla se proizvaja na tem področju. Bančni skandal je zelo močno, eh, bančni sektor je zelo močno odvisen od eh, skandinavskega modela, od skandinavskih bank. Kako uh, bodo skandinavske banke, švedske banke vključene v eh, ta evropski monetarni sistem, čeprav eh, Švedska ni članica euroobmočja, eh, za Švedsko namreč velja izjema. Ali obstajajo specifični problemi z prevlado skandinavskih bank v Litvi, torej prvo vprašanje. To vprašanje je bilo namenjeno guvernerju, prvo vprašanje pa eh, ministru. Najlepša hvala, Werner, za to zelo pomembno vprašanje. Situacija, eh, kar eh, zadeva. Eh, plačilo uh, za opravljeno delo. To je vprašanje, eh, ki je za nas zelo pomembno. Še zmeraj menimo, da smo država z poceni delovno silo. Eh, no, menimo, da je delovna sila predvsej eh, poceni, seveda pa eh, obstajajo tudi države članice, ki imajo nižje stroške delovne sile. Gre za dediščino preteklosti. pozitiven pa je tudi razvoj naše eh, delovne sile in v našem interesu je, da to delovno silo tudi zaposlimo na kar najbolj učinkovit način. Prišlo je do nenadzorovane rasti eh, plač eh, pred izbruhom krize, včasih je šlo celo za dvomestne številke. Eh, sicer je bil ta porast nižji kot v določenih sosednih državah, ampak kljub temu eh, lahko rečemo, da je bil porast precej visok. Potem pa je eh, prišlo do notranje razvrednotitve in tudi to je bil zelo boleč postopek. Imamo uh, svežen. Uh, ki veže litovsko valuto na evro in eh, ta instrument eh, je zelo učinkovito sredstvo za to, da preprečimo, da bi eh, država, ki ima zelo odprto gospodarstvo, imela negativen razvoj. V javnem sektorju še čakamo na nekaj odločitev ustavnih eh, sodišč glede eh, znižanja plač in mislim, eh, da je v interesu držav članic euroobmočja, da bi sprejeli poslovnik glede notranjih znižan plač v javnem sektorju. Prišlo je do eh, dvojne prilagoditve, namreč določena podjetja so morala odpustiti zaposlene. Eh, prišlo je tudi do eh, večjega pritoka priseljencev v Litvo, na drugih področjih pa je prišlo do znižanja plač za vse in ta podjetja so v tem trenutku najbolj učinkovita. Mislim, da so se s tem litovska podjetja precej naučila. In uh, ti nauki so še precej sveži, zato moramo nadaljevati z uh, izvajanjem najboljše prakse, tako uh, na zasebnem, kakor na javnem področju, pa tudi na področju uh, delovne sile. Trenutno pričakujemo 5 do 7 odstotno nominalno rast eh, plač zaposlenih eh, v litovskem gospodarstvu, tako v javnem, kakor tudi v zasebnem sektorju. To pa bi seveda moralo biti povezano tudi z rastjo produktivnosti. Javni sektor mora storiti še veliko, izboljšati mora energetsko učinkovitost proizvodnje in poskrbeti za ustvarjanje boljših pogojev eh, za izobraževanje ne le litovskih državljanov, ampak eh, evropskih državljanov nasprašna. In pri tem je sprejem evra ključni faktor, ki bi lahko izboljšal situacijo na trgu delovne sile in ki bi lahko približal uh, povprečen dohodek v Litvi evropskemu povprečju. Najlepša hvala, sedaj pa guvernar, hvala lepa. Ja, imamo zanimivo situacijo in sicer eh, gre za podružnice skandinavskih bank. Eh, približno 90 odstotkov bank je v lasti skandinavskih bank in to seveda pomeni, da če se bomo pridružili evroobmočju in če bomo del enotnega nadzornega mehanizma, da eh, bo Evropska centralna banka nadzirala tri največje skandinavske podružnice v naši eh, državi. Vendar pa moram povdariti tudi, da imamo zelo dobre izkušnje pri sodelovanju eh, med skandinavskim in pa litovskim nadzornim mehanizmom. Še prav posebej imamo zelo dobre izkušnje pri sodelovanju z Švedsko. V zadnjih treh letih smo razvili razmeroma edinstven eh, model eh, nordijskega nadzornega mehanizma. To pomeni, da nadziramo naš finančni sektor in naše banke v sodelovanju z našimi švedskimi kolegi. Po pridružitvi k enotnemu nadzornemu mehanizmu bomo nadaljevali z eh, izvajanjem eh, tega modela. Seveda pa bodo pri tem eh, sodelovali predstavniki Evropske centralne banke. Najlepša hvala, gospod guverner v imenu socialistov in demokratov, gospod Balen. Hvala lepa. Ponosen sem da sem danes tukaj. Veliko veselje mi je, da imamo države članice Evropske unije, ki spoštujejo obveze kljub težavam, s katerimi se soočamo. Litva je bila blizu izpolnjevanju kriterijev za sprejete evra leta 2007, potem je prišla kriza in Litva je prebrodila težave. Zelo sem zadovoljen, da je sedaj Litva pripravljena na sprejete evra in da bodo kmalo vse tri baljske države članice evroobmoča. Moje vprašanje pa zadeva stališče običajnih ljudi v Litvi, kar se tega sprejetja evra tiče. Kaj meni litovska javnost? Ali ste razmislili o tveganju rasti cen, torej o tveganju podražitev, katere ukrepe boste sprejeli, da bi se temu izognili? In potem še nekaj. V Estoniji in v Latviji imamo vidik varnostne politike, ki je tudi pomemben pri sprejetu evra. In glede na to, kar se dogaja v Ukrajini, ali menite, da bodo litovci morda sedaj bolj naklonjeni uvedbi evra, kakorkoli že. Zelo sem vesel, da ste tukaj in zahvaljujem se vam za izčrpno delo. Skupina socialistov in demokratov vas podpira. Uh, Hvala lepa, Ivari, za te prijetne besede ki ste jih izrekli svojim bližnjim sosedom. Ključnega pomena je, da bi vse tri baltske države, ki so v tem trenutku del enotnega gospodarskega podobmočja, če gledamo Evropsko unijo kot na območje, mi smo podobmočje, da bomo torej v evroobmočju. To se nam zdi tudi eden od razlogov za to, da kar se da hitro vstopimo v evroobmoče, kar se vaših vprašanj tiče. Seveda, mnenja običajnih ljudi, kot je bilo v vseh državah, ki so pristopale k evroobmoču po uvedbi evra, je previdno. Ljudje so previdni, vedno so previdni. Vendar pa mislim, da lahko ponovimo zgodbe o uspehu, kjer smo leta 2011 in 2012 imeli 40 do 45 odstotkov ljudi, ki so bili za evro. Sedaj, konec leta 2013, pa jih je bilo 75 odstotkov v Estoniji. Torej, Estonija je že požela sadove dobrega dela v evromoču. To je dober primer tako za Latvice kot za nas in skušali bomo torej to previdnost premagati, ne pa s propagando, temveč s pravo informacijsko kampanjo, ki smo jo že začeli in ki jo bomo izvajali v drugi polovici letošnjega leta. Mislim, da bomo uspešni in bomo javno mnenje glede evra izboljšali. Kar se tiče podražitev, seveda, tvega ne obstaja. Vendar pa dobra novica je, da imamo sosedo, ki je uvedla evro 1. januarja 2014 in lahko preverjamo, ali je prišlo do podražitev ali ne. To je resničen primer, ki ga lahko pokažemo običajnim ljudem. Sami lahko gredo v Latvijo in si to ogledajo, ker meje seveda ni. Takšnih meja, kot smo jih nekoč imeli. Vendar pa seveda nadzorni sistem bo uveljavljen. Imamo sistem državnih institucij, prav tako pa imamo potem tudi pridružen nevladni sektor in kar nekaj sredstev smo namenili iz proračuna za to, da bomo povrnili nekatere izdatke, ki bodo ta združenja, nevladna združenja imela. Zato, da bomo lahko torej uveljavili strok nadzor pri cenah. Ne bomo seveda ustavljali razvoja cen na vzgor ali na vzdolj, kajti to bi seveda potem bilo nespametno ekonomsko gledano. Ne moremo umetno ustaviti cen. Sicer bo potem prišlo do znatnega porasta cen kasneje. Ne želimo si torej ne ugodnih razvojev dogodkov, kar se tiče plačne politike. Tako da bomo pustili, da se cene razvijajo na narave način, tako kot tudi prej, vendar pa običajni državljani se morajo prilagoditi na cene v novi valuti. In zato bomo tudi vzpostavili sistem dvojnih cen, pred uvedbo evra, začelo se bo to avgusta letos in potem še šest mesecev po uvedbi evra. Mislim, da sem s tem tudi odgovoril in mislim, da bo to zadoščalo. Potem še zadnje vprašanje. Da, to je boleče. Ne bi to formuliral tako, da bi uporabili ukrajinske razmere samo zato, da bi izboljšali javno mnenje glede evra. Seveda pa mislim, da so razmere, v katerih se nahajamo sedaj v središču Evrope, takšne, da bodo ljudje razmislili, kje živimo, kakšna je naša zgodovina, naša lastna zgodovina in kakšne so naše aspiracije, katere so naše vrednote in kakšna je evropska prihodnost kot celota. Hvala lepa, gospod guverner, lahko želite kaj dodati? Da, hvala lepa, kar se tiče perspektive glede inflacije in razmer v Ukrajini. Kot sem dejal, imamo sedaj 0,7 odstotno inflacijo letos, taka je napoved, naše številke kažejo, da bi možna inflacija leta 2015 lahko bila približno 1,5 in potem 1,9, mislim, da leta 2016. Takšne so projekcije. Torej, ni razloga, da bi govorili o potencijalni visoki rasti cen v Litvi. Tako, sedaj pa v imenu Ajde Tremosa. Uh, Hvala lepa, predsedoči. Najprej se želim zahvaliti litovskim državnim organom, da so prišli k nam in vesel sem, da obstajajo še države v Evropski uniji, ki se želijo pridružiti evromoču. Vemo, da ta svet ni idealen, vendar pa to bo vsekakor okrepilo naš mandat in bomo potem lahko doma tudi povedali, da si države prizadevajo za to, da bi izpolnile kriterije in pristopile k skupni valuti. Samo eno vprašanje mi dovolite. Rad bi izvedel, kakšna se vam zdi bančna unija, kot je oblikovana zaenkrat. Kot je že bilo rečeno, so skandinavske banke zelo pomembne v vaši državi. Mene pa zanima, kaj bi lahko bilo bolje za vas, kako bi lahko izboljšali bančno unijo in če se boste udobno počutili v evromočju s takšnim bančnim sektorjem, ki bo odvisen še prav posebno od Švedske in točno o tem seveda govorimo. In potem še eno vprašanje rad bi izvedel tudi, ali Litva izvaja zlato pravilo in fiskalni pakt, da bi se izognili fiskalni krizi v prihodnje. Morda lahko razložite sistem vaših najboljših praks, kar se tega tiče. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. Najprej bančna unija. Bil sem navzoč pri spremanju kompromisa 18. decembra lani, kar se bančne unije tiče, predsedoval sem ECOFIN-u takrat in mislim, da je to bil težaven kompromis, vendar pa dosegli smo soglasje. In to veliko pove o tem, kar smo dobili. Sedaj pa vem, da imamo kar nekaj težavnih trialogov z Evropskim parlamentom, vendar pa V določeni meri se mi zdi ta postopek ustvarjanja enotnega nadzornega mehanizma edinstven postopek v Evropi. Prvič je, da se kaj takega dogaja, kajti kar nekajkrat smo že imeli tako imenovano Evroskupino Plus, kjer so bili ministri evroobmočja, potem pa še tisti iz držav članic Evropske unije, ki niso v evromočo in so se pogovarjali o medvladnih sporazumih in vem, to je naretelo na nekatere pomisleke pri poslancih Evropskega parlamenta, vendar pa so se potem ministri in vlade odločali, ker je šlo za medvladno raven. Splošno neformalno mnenje pa je, da bi Evropski parlament tudi moral biti vključen ta postopek. In mislim, da je ta struktura dveh stebrov enotnega nadzornega mehanizma, to je edino, kar še manjka pri strukturi bančne unije, nekaj, kar bo delovalo. In uspelo nam bo doseči soglasje z vami, ministri z vami, s poslanci. Vključili bomo seveda tudi Evropsko komisijo kot tretjega udeleženca v trialogih. Tako da mislim, da smo zelo, zelo blizu nečemu, kar bo prinašalo koristi vsem državam članicam, trg, enotnemu trgu kot celoti, pa tudi državljanom. Potem fiskalni kompakt, fiskalni pakt, pripravljamo zakonodajo za prenos fiskalnega pakta v litovsko zakonodajo, vendar pa Že imamo akt o fiskalni disciplini, ki je bil sprejet leta 2007 in je uveljavil nekatera nova pravila za to, da nadziramo rast proračunskih izdatkov. In mislim, da je to pomagalo, ta zakonodaja je resnično pomagala in pomagala nam je, da smo dosegli ta trend v javnem dolgu kot ga imamo, to ste videli v dokumentih, ki smo vam jih razdelili iz devetih odstotkov leta 2009 na sedaj 1,9 odstotka in leta 2016 morda celo ravno vešen proračun. Seveda pa moramo tukaj še storiti kar nekaj in sedaj ustvarjamo tudi fiskalni okvir za finance mest ni nevarno, da tega še nimamo, vendar pa vseeno, to je nekakšna vrzel, kjer bi lahko dobili nepredvidljive rezultate do konca leta. In mislim, da bomo to fiskalno disciplino uveljavili do jeseni letos in naslednja dva proračuna bomo že obravnavali in pripravljali na podlagi teh pravil. Fiskalni pakt pa bo prenešen v litovsko zakonodajo, seveda še letos, preden bomo pristopili k evroobmočju, kajti to je seveda zelo pomembno in potrebno. Morda pa lahko guverner dodaka o švedskih bankah in bančni uniji. Hvala lepa. Kot sem že dejal, bomo nadaljevali s trenutnim modelom sodelovanja med našim nacionalnim organom in švedskim seveda pod vodstvom ECB. To je dober model in kaže, da deluje v našem primeru, tako da mislim, da lahko s tem nadaljujemo. Hvala lepa. Sedaj po imenu EKR, gospod Bokurs. Hvala lepa. V imenu EKR bi tudi sam rad izrazil, kako cenimo litovski narod za veliko požrtvovalnost in prizadevanja ne samo v časih krize, dejal bi, da kar v zadnjih 25 letih zato, da bi se znebili sovjetske dediščine. prilagajanje in tranzicija baltskih držav je bila veliko težja kot pa to, kar se je dogajalo v srednji in vzhodni Evropi. Sam prihajam z Mačarske in verjetno veste, da so države Višegrada imele relativno boljše pogoje za življenje, ne vse, ampak vsaj nekatere. In z tega vidika mislim, da moramo resnično pohvaliti to, kar se je zgodilo ne samo v Litvi, temveč tudi v drugih dveh baltskih državah v zadnjih 24 letih. En vidik, ki ga je potrebno izpostaviti, pa je še prav posebno dogovor glede valutnega odbora. To je nekakšen prisilni opič. Vsi vemo, da ko se država odreče monetarni suverenosti na tak način, potem je večina prilagajanja pri fiskalni politiki, politiki trga delovne sile, trga dela in drugih politikah strukturnih reform. Kar se tega tiče, mislim, da je pomembno izpostaviti to, da je dejstvo, da vam je uspelo ohranjati ta aranžma toliko časa brez kakršnih koli napak, zelo velik dosežek. In to seveda je še toliko več vredno zaradi krize, ki smo jo imeli. Imamo pa pomemben nauk za celotno evro območje, ki ga lahko potegnemo iz tega. Litva, Latvija in Estonija so bile dovolj pogumne države, da so izvedle interno devalvacijo. To je bilo potrebno, ker so bili plačni stroški neozdržni, so preveč naraščali in niso bili v skladu z rastejo produktivnosti pred krizo. Sedaj je pomembno ta primer, ta nauk, včasih še ponavljati, država, ki je bila to sposobna storiti še pred pristopom k evromočju, nekatere države članice tega niti znotraj evromoča ne zmorejo storiti sedaj. To je zelo pomemben nauk in to sem želel tudi izpostaviti. Vprašanje. Če smem podati komentar kar, na to, kar je zapisal Werner. imamo samo stavek, mislim, da glede tega, kar imenujemo zunanje ravnovese. Gre za tekoči račun in zunanji dolg. Še nekaj, kar smo se naučili iz krize v evromočju, je, da tekoči račun je pomemben. Prej je veliko ljudi menilo, da v monetarni uniji takšne stvari niso več pomembne da gre samo za statistične številke. Ne, to ni res. Danes vidimo, da je Litva kot posledico iz krize in prilagajen se uspela izogniti visokemu fiskalnemu primanklaju in potem istočasno tudi zunanjemu primanklaju. Tako da ni nobene grožnje, da bi prihajalo do dvojnega primanklaja ali dolga posledično. Vendar pa to se lahko še zgodi. Pomembno se je zavedati, da je primankljaj nizek, zato ker tudi rast ni tako visoka. In Litva mora še nadoknaditi, mora zagotoviti še nadaljne investicije. Če se bo to zgodilo in ko se bo to zgodilo, boste morda potem imeli večji primankljaj na tekočem računu ali tudi morda poslabšanje konkurenčnosti. Kako se boste s tem soočili? Hvala lepa. Izkoristili ste kar precej časa za vprašanje. Sedaj pa prosim, če sta minister in guverner zelo kratka. Hvala lepa. Skušal bom biti kratek. Poskušal bom odgovoriti na to predvsej težavno vprašanje. Mislim, da govorimo o drugi dimenziji, kot je bilo to leta 2008 pred krizo. Kar se tiče potencijalnega upravljanja mehučkov prihodnje, imamo sedaj tako imenovani makrobonitetni mandat. To pomeni, da lahko centralna banka se zelo hitro odzove na vse spremembe v našem gospodarstvu in še prav posebno na spremembe na nepremičninskem trgu. Kot sem že dejal, imamo obvezujoča pravila za razmerje zadolženosti, za razmere dolga in eh, nepremičninskih izdatkov in potem tudi amortizacije. Sedaj se pogovarjamo, da bi naj ta mandat razširili in pripravljamo zakonodajo, to je v parlamentarni proceduri. Upamo pa, da bomo kmalo pripravili nov zakon, ki bo podal dodatna pooblastila centralni banki in to bi naj potem sprejeli v prvi polovici letošnjega leta. Upajmo torej, da bodo vsa ta orodja nam pomagala pri tem, da bi se izognili potencijalnim kriznim razmeram, kot smo jih imeli v preteklosti. Hvala lepa. Minister nima kaj za dodati, tako da prehajamo kar na zelene. Besedo dobi gospod Beset. Monsieur le Président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepo pozdravljena, gospod minister in gospod guverner. Čestitke vaši državi, veseli smo, da dobro kaže. Merila za pristop v evroobmočje so, kot kaže, izpolnjena. Predvsem pa ste dokazali kako močno politično voljo imate za vstop v evroobmočje. Tu ne gre za neko podobmočje, ampak za nadobmočje v evropski zgradi. Bi bili ste izjemno pozitivno naravnani, kar je pomembno še posebej v teh časih, ko ukrajinske razmere hudo bremenijo celotno regijo. Tri vprašanja bi imel, zelo na kratko. Najprej bi se navezal na to, kar so povedali kolegi iz skupine liberalcev in ELS. Namreč bančni sektor in neodvisnost bančnega sektorja v odnosu do švedskih skandinavskih bank. Gospod guverner, prej ste hvalili model za sodelovanje, ki je v veljavi pri vas in v okviru katerega sodelujete tudi s švedskimi nadzorniki. Uh, Tako da ne vem, ali je vaš bančni sektor res neodvisen. Namreč vi pristopate v območje, kjer je valuta evro, sodelujete s Švedsko, ki nima evra, zato bi res rad nekoliko bolj poglobljen odgovor na to vprašanje. Zanima me, če morda pripravljate bolj vzdržen sistem, sistem, ki bi nas tudi nekoliko pomiril. Drugo vprašanje. Vaš davčni sistem temelji na sistemu flat tax, se pravi enotna davčna stopnja, ko gre za davek na prihodek. Ta sistem po našem mnenju prinaša socialno neenakost, poleg tega je neuzdržen dolgoročno gledano, še posebej, če želimo vzpostaviti ravnoteže javnih financ. Zato me zanima, če nameravate postopno prestopiti k drugačnemu sistemu? Naprimer, ali boste začeli obdavčevati prihodke po posameznih stopnjah progresivno? In tretja zadeva, vstop v evroobmočje. Kako vi gledate na velike izzive v evroobmočju? Kakšen način upravljanja si predstavljate v evroobmočju? Vemo, da je razprava predvsej odprta. Zanima me, ali želite za evroobmočje oblikovati poseben proračun, ste za to, da bi uvedli tudi delitev odgovornosti za državni dolg. Hvala. Minister. Uh, Hvala lepa za vprašanja. Kar se bančnega sektorja tiče in odnose s Švedsko, to bom prepustil guvernerju. Kar se tiče enotne obdavčitve, pavšalne obdočitve. To imamo, kar se tiče vsebnih davkov že kar nekaj časa in imeli smo kar precej političnih razprav o tem, da bi to spremenili. Istočasno pa je eno od vprašanj, ki mislim, da jih moramo spremeniti, to, da imamo nekoliko više davke, kar se tiče enot dela. Mislim, da bi si morda v prihodnje lahko predstavljali premik proti progresivni obdavčitvi, bolj progresivni obdavčitvi, progresivno že imamo, ker imamo neobdavčljive prihodke za vse delavce, vendar pa bi lahko imeli bolj progresiven sistem. To bi lahko vedli tako, da ne bi povečali davkov za tiste, ki zaslužijo več, temveč da bi znižali davke za tiste, ki zaslužijo manj. Želeli smo storiti korak naprej letos in povečali smo obseg neobdavčljivih prihodkov, to je odvisno od prihodka samega. Imamo neko formulo, ni samo sota. In tako potem tisti, ki zaslužijo več kot 1,5 poprečne plače, ne bodo imeli ugodnosti, tako da imamo torej neko progresivno schemo brez progresivne stopnje. Imamo pa te stopnje na političnem dnevnem redu in mislim, da lahko še kar nekaj stvari izboljšamo. Kar se tiče upravljanja evroobmočja, tukaj vidim po eni strani potrebo potem, da izboljšamo to upravljanje da bo postalo bolj učinkovito. Po drugi strani pa že vidim korake, ki so bili storjeni v zadnjih letih, še prav posebno z dvojčkom, šesterčkom. nadzorom osnutkov proračunov, gre za preventivo, torej to so koraki v pravo smer. Včasih v Ekofino vidimo, da sistem postane tako zapleten, da nas skuša kar požreti, tako da moramo te postopke seveda urediti na ustrezen, razumen način, tako da bo vse skupaj, naprimer, ustrezno sovpadalo, vendar pa mislim, da tako potem zagotovimo boljše upravljanje. Da pa bi to postalo resničnost, potrebujemo še, po mojem mnenju, dve, tri leta. V tem času pa bi potem že lahko zagotovili zelo učinkovit sistem fiskalnega nadzora v evroobmočju. Potem pa bomo usporedno s tem iskali nove zamisli, nove predloge za izboljšanje upravljanja. Vendar pa to je edina pot naprej, ki se jo lahko zamislim. Kar se tiče mutualizacijo dolgov, v tem trenutku sem še nekoliko skeptičen zaradi preprostega razloga. V evroobmočju smo imeli leta 2007 precej drugačne razmere, ko je Litva skrešila cilj. Nekatere države pa so bile sprejete in so potem dobili zelo veliko poceni denarja, kar pa potem ni bilo dobro za njihova gospodarstva, tako se je izkazalo. To je še eno tveganje, ki ga vidimo v Litvi, torej, da nismo prepravljeni s poceni krediti, da nismo omamljeni z njimi. Moramo biti torej vedno zelo previdni pri uporabi izposojenih sredstev. Tako da mislim, da smo se iz tega kar nekaj naročili naučili, oprostite, in smo pripravljeni na odgovorno ravnanje. Hvala lepa, guverner. Hvala lepa. Vaše vprašanje je povezano s finančno strukturo švedskih podružnic v Litvi. Moram reči, da po krizi leta 2009 ko, smo, ko se nam je znatno zmanjšal BDP, da se je finančni model švedskih bank in podružnic leteh v Litvi spremenil in to precej dramatično. Predtem so bila posojila švedskih podružnic financirana predvsem strani posojil matičnih družb. Sedaj pa imamo model, ki je nekoliko drugačen. Podružnice se bolj zanašajo na domače hranilne vloge. To pomeni, da je glavni vir financiranja portfelja posojil in posojilne rasti domač. Gre za hranilne vloge ki so domačega izvora. To je torej največja sprememba v našem bančnem sistemu, če primerjamo razmere pred krizo z, z razmerami po krizi, s trenutnimi razmerami torej. Hvala lepa, guverner, gospa Maletič. E, Najlepša hvala. Sama bi rada pozdravila ministra in guvernerja. Na začetku bi se rada zahvalila ministru tudi za pismo, ki ga je objavil in v katerem je podelil svoje izkušnje z reformami, ki so jih izvedli v Litvi. Hvala lepa v imenu Hrvaške. Čestitke tudi za dobro vodenje fiskalne politike. Čestitam vam za dobro upravljanje z javnimi financami. Mislim, da ste dobro izpeljali tudi ref, strukturne reforme, s katerimi ste želeli okrepiti trg dela, podjetnike. Od leta 2011 ste ustvarili nova delovna mesta in prepričana sem, da boste izpolnili tudi cilj, to pa je vstop v monetarno unijo leta 2015. Tu ste skupaj z guvernerjem, kot kaže, se odlično dopolnjujete in tudi odgovarjate na vsa zastavljena vprašanja. Tisto, kar mene posebej zanima, pa je naslednje. Kakšno je institucionalno sodelovanje med Ministrstvom za finance in mm, Narodno banko v Litvi? Kako usklajujete monetarno in davčno politiko? Zanima me, če je to institucionalno programsko usklajevanje morda bolj formalno zastavljeno. In znotraj tega sodelovanja me zanima, ali ste sprejemali kakršne koli skupne ukrepe za to, kako financirati podjetnike, ali ste tudi z njimi sodelovali v tem postopku pri sprejemanju in izvajanju teh ukrepov. Hvala. Hvala lepa, minister. Hvala lepa za vprašanje. Veliko zadovoljstvo nam je bilo pripraviti to besedilo. To smo zelo pozorno pripravljali in se vsem, da ste ga tako dobro sprejeli. Sodelovanje. Med institucionalnega sodelovanja na formalni ravni med vlado, finančno ministrstvo je del vlade in centralno banko mora seveda biti možno imamo odbor za uvedbo evra, to je sedaj izjema in potem tukaj imamo usklajevanje med delom vlade in centralne banke, imamo pa potem seveda zelo dobro neformalno sodelovanje, še prav posebno, kar se sprejetja evra tiče. Kaj pa se tiče skupnih ukrepov za podporo MSP-jem in podobno, je to vprašanje ekonomske politike. Litvanska centralna banka ni odgovorna za to, to je v izključni pristojnosti vlade kot zakonodajalca, pa tudi kot izvrševalca politike, torej kot zakonodajalec, seveda parlament. Mislim, da moramo torej opraviti svoje delo in Litvanska banka ima svoj lastni mandat, zelo strok mandat in morda bo guverner lahko povedal kaj več o tem. Prosim, guverner. Hvala lepa. Kar se tiče sodelovanja na institucionalni ravni med finančnim ministrstvom in Banko Litve, Banka Litve ima seveda poseben pravni status, smo neodvisni od vlade in smo del sistema nacionalnih bank Evrope. To je poseben status. V našem primeru, v litovskem primeru, pa je Banka Litve regulator, nadzorna institucija finančnega sistema. Na tem področju tesno sodelujemo z Ministrstvom za finance. Kar pa se tiče monetarne politike, pa kot veste, imamo režim valutnega odbora od leta 1994. To pomeni, da je, kar se z monetarnega vidika tiče, Litva država uvoznica in torej nimamo kaj prav veliko pravkov z Ministrstvom za finance. Kar se drugih vprašanj tiče, pa je, kot je finančni minister že dejal, sedaj tako, da z ministrstvom pripravljamo tako imenovani fiskalni svet, novo zakonodajo, ki temelji na dvojčku in šesterčku in ki bo začela veljati verjetno začetkom naslednjega leta. Naša vloga je torej vloga centralne banke, v tem fiskalnem svetu in na tem področju mislim, da sodelujemo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Simon. Hvala lepa. Veseli me, da vas spet vidim tukaj. Rad bi to, kar so kolegi že omenili, izredno izpostavil. Kako zelo pozdravljamo to, da ste se odpravili po tej težki poti, da bi 1. januarja 2015 postali članica evroobmoča. Ne želim tudi skrivati velikega spoštovanja za vsa prizadevanja, ki ste jih izvedli v zadnjih letih, da ste se spopadli s krizo in to ste danes nazorno tudi upisali. Nekoliko pa razmišljam o številkah, ki sem jih prebral, kar se tiče podpore evru med litovskim prebivalstvom, ko, večina, ko je večina proti uvedbi evra. To me je začudilo zato, ker obremenitve, ki ste jih morali izvesti v zadnjih letih zaradi reform, ker so bile obremenitve visoke in morda bi lahko dejali, da zaradi tega dodatnega, zaradi te dodatne obremenitve uvedbe evra, prebivalstvo ni tako naklonjeno uvedbi evra. Vendar pa sedaj seveda lahko rečemo, da je večina proti. Želeli ste si, da želite nadzorovati rast cen, čeprav jih ne želite neposredno nadzirati. Dejali ste tudi, da boste imeli javno kampanjo za evro. Moje vprašanje pa gre še nekoliko dlje. Kljub temu, da želite vplivati na stališče javnosti, potem ljudje čutijo samo vlastni denarnici, ali je kaj dobro ali slabo. Kaj pričakujete kratkoročno, ne dolgoročno, kratkoročno torej pozitivnega z uvedbo evra? kar bodo lahko torej ljudje tudi izkusili in bi lahko potem spremenilo stališče do evra. In potem še eno vprašanje. Veselilo me je, da ste govorili o tem, da ste pri SRM, pri bančni uniji, želeli si eh, vključiti v to tudi parlament. Veste, da iz razprav iz preteklosti smo že izbrali zelo kritične besede, kar se tiče metode. Vzpostavitve Evropskega sklada za reševanje, šlo je za medvladni pristop. Zanimalo bi me, kako boste v prihodnje, če bo prišlo do težav, ravnali glede odnosov s parlamentom, to imamo pri reševalnem svežnju, potem pri reševalnem skladu in videli smo to tudi še druge pri SRM. Kaj bi torej lahko storili, da bi zagotovili demokratizacijo Evrope? Zanima me, kaj bi nasplošno po medvladni poti nameravali storiti kot pristojni minister za boljši razvoj teh odnosov če mislite, da se lahko to še zgodi, takšna kriza še ponovi, ali bi izbrali kakšno drugo pot? Ja. Hvala lepa. Ja, res zelo zapleteno vprašanje. Uvedba druge valute bi lahko prinesla seboj tudi kratkoročne učinke, ki pa so omejeni glede obsega. Mislim, da bo uvedba evra v Litvi prinesla tudi nekaj pozitivnega in sicer izboljšalo se bo okolje za naložbe. Že sedaj smo priča temu, da se pojavljajo vlagatelji iz evroobmočja, ki jih zanimajo naložbe na, li, na našem področju od 1. januara 2015. Sicer ni bila sprejeta še nobena uradna odločitev s tem v zvezi, ampak komisija, Evropska centralna banka, ministri ECOFIN-a, vodje vlad in držav, pa tudi vi morajo te zadeve potrditi. Tudi, tudi novi parlament julija bo moral dati svoje soglasje. Celotno ozračje se bo izboljšalo za naložbe, to bo prineslo tudi dolgoročne učinke. Kratkoročno bo prišlo do varčevanja, v smislu, ker ne bomo plačevali pristojbine za menjavo valute. Obresti bodo nižje, tveganje za devalvacijo bo manjše, tudi ko se bo izračunavala more biti na korist za naložbe. V sedmih letih so napovedali, naj bi to privedlo, ne vem, dve milijardi naše valute, nekje 700 milijonov evrov neposrednih koristi. Samo zato, ker bomo uvedli evro. Pri tem pa je treba seveda odšteti tudi kakšen izdatek, do katerega bo nujno prišlo. Izboljšati bo treba sisteme za informacijsko tehnologijo in tako naprej in tako dalje. Skratka, obstajajo določene koristi. Kako bodo ljudje to dojemali, ne vem. Kratkoročni učinek bo ta, da bodo državljani dobili cenejša posojila. pa tudi posojila, ki so jih že vzeli v nacionalni valuti, bodo sedaj cenejše, zato ker se bodo stvari preračunavale na podlagi Euribora. Poleg tega vam ne bo treba menjati denarja, ko boste potovali v Estonijo, Latvijo, Francijo, Nemčijo ali katerokoli drugo državo evromoča. ključna korist pa bo vidna dolgoročno, po mojem mnenju. Ljudi bomo seveda morali tudi ustrezno obvestiti, večino je treba prepričati v to naj podpre evro. Podobno se je zgodilo tudi v Estoniji. 87 odstotkov državljanov v Estoniji podpira evro. Sam bi popravil vašo formulacijo. Ta večina pri nas ni proti, je pa kritična, nekoliko bolj previdna je. Niso proti evru ali zato, da se ohrani trenutna valuta, razmišljajo o tem, kako bi izboljšali svoje življenje. In menijo, da morda v tem trenutku življenja ni moč izboljšati z evrom, ampak lahko jih prepričamo v nasprotno. Drugo vprašanje, SRM, medvladni sporazum. Mehanizem SRM ni utemeljen zgolj na medvladnem dogovoru medvladni dogovor ima omejen obseg. Mi želimo s tem mehanizmom zgolj zagotoviti dobro delovanje celotne mašinerije. O vsem tem se pogovarjamo na trialogih svet, komisija in parlament. Ključnega pomena zame je, da v vseh razpravah, v vseh trialogih o uredbi SRM To vprašanje tesno povezujemo tudi z razpravo in razvojem dogodkov pri medvladnem sporazumu. Parlament, po mojem mnenju, sodeluje v tem procesu. Hvala lepa, gospod Klenc. Hvala lepa. Sam se precej dobro spomnim svojega prvega obiska v Litvi leta 2006. Takrat sem se s profesori in študenti na univerzi v Vilni pogovarjal o uvedbi evra. V tistem času so moji partnerji v razpravi menili, da se bo to zgodilo vsak hip, pa se ni. Takrat so bili izpolnjeni vsi pogoji, tudi napovedi glede inflacije so bile nezadovoljive takratno, ampak priznati si moramo, da stvari pač niso bile takšne, kot bi morale biti. Večinoma je moč to pripisati cenam energentov in vprašanje je danes enako. Močno ste odvisni od uvoza energentov, še posebej iz Ruske federacije. Zunani ministri Evropske unije danes odločajo o tem, da bi uvedli sankcije zoper Rusijo, tako da ne vemo, ali bo Rusija uvedla kakšne povračilne ukrepe ali ne. Če bi jih, bi se vi lahko ponovno znašli v resnih težavah. Vsaj kar zadeva razpoložljivost energije in razvoj cen. Zato me zanima, če imate morda načrt B za morebitne energetske težave, če jim lahko tako rečem. Namreč, da ne bi vaš vstop v evroobmočje bil grožnja, glede na to, kaj se je dogajalo v tem območju v zadnjih tednih. Še nekaj me zanima. Prej ste omenili, da nameravate v prihodnjih dveh ali treh letih uvesti neke vrste postopno obdavčenje, regresivno oziroma progresivno obdavčenje. Obdavči se tudi pokojnine oziroma ste jih želeli, pa je ustavno sodišče reklo, da to ne gre, ker je to protiustavno, ker to ni skladno z vašo zakonodajo. Zato me zanima, ali bodo dodatni prihodki, do katerih naj bi prišli spremembo davčnega sistema in eh, s pomočjo neke vrste progresivnega obdavčanja, bili enaki tistim prihodkom, ki bi jih dobili na podlagi prvotno zamišljenega načrta. Hvala. Thank you, Wolf. Hvala lepa, Wolf. Ne samo, da imamo načrt B, zelo intenzivno ga izvajamo. Kot sem povedal že v uvodu, na voljo imamo načrt, na podlagi katerega naj bi imeli terminal za utekočinjen zemljski plin do konca leta. Potem uvajamo tudi električne povezave z zahodno Evropo, tudi s Švedsko. Ti koraki in tudi številni drugi so namenjeni temu, da se znebimo popolne odvisnosti od enega samega vira energije, od Gazproma pravzaprav. Želimo tudi zmanjšati uvoz elektrike iz Rusije. Tako da se mi zdi, da bomo lahko v relativno kratkem času začeli uporabljati alternativne energije vire, alternativne kanale za dobavo energije. To samo po sebi igra politično vlogo tudi v pogajanjih s tem istim Gazpromom in z dobavitelji z vzhoda. O tem razmišljamo, na voljo imamo tudi strategijo, tudi v Wernerjevem poročilu se ta strategija omenja. Mislim, da bi to moralo delovati. Kar pa zadeva notranje evalvacije, kolegi so to že izpostavili danes, pokojnine. Ustavno sodišče je podalo svojo odločbo, glede tega pokojnin naj ne bi znižali brez ustreznega nadomestila v prihodnje. Ustavno sodišče je podalo tudi nove odločbe, mislim, da pred enim tednom sodišče meni, da mora biti seveda izplačevanje teh nadomestil skladno zmogljivostjo javnega sektorja oziroma zmogljivostjo države, da to dejansko zagotovi. To je za nas, vsaj po mojem mnenju, dobra novica, ker to pomeni, da lahko razrešimo vsa ta odprta vprašanja na nek urejen način. Tako nameravamo tudi postopati v prihodnje. Preverili bomo še možnosti za prihodnja leta, kako lahko razrešimo to vprašanje nadomestil. Korak za korakom bomo napredovali tekom daljšega časovnega obdobja. Če se pojavi potreba po tovrstnih ukrepih, enkrat v prihodnje, ampak to je res zelo oddaljena prihodnost, upam sicer, da do tega sploh ne bo prišlo, morda se bo do kolegi ne strinjali z mano, ampak ne povem, da vemo, kaj je zakonito, kaj je nezakonito. Naše ustavno sodišče je tudi razsojalo med posameznimi ukrepi, med posameznimi metodami za zmanjševanje plač. Se pravi, sodišče je povedalo, kateri ukrepi so zakoniti in kateri ne. So razmerni rezi, so dovoljeni, glede na to, kakšno je finančno stanje v Litvi. Drugi ukrepi so bili razglašeni za neskladni zakonodajno stavo. Toliko glede ukrepov, ki jih imamo trenutno na voljo, v prihodnje pa bomo videli, s čim se bomo soočali. Hvala lepa še, gospod Gigold. Želi še kdo morda besedo? Nekaj časa nam je še ostalo, gospod Gigold. Ja, auch, uh, von mir herzlichen... ja najprej tudi v mojem imenu iskrena dobrodošljica. Dobra odločitev je to za vse člane evroobmočja, namreč ta evroobmočje še naprej raste in eh, tega pozitivnega sporočila nikakor ne smemo podcenjevati. Mislim, da ste že v sistemu izmenjave 2 in tako ste že v sistemu evro območja. Pravzaprav ne boste ničesar izgubili. Gre bolj za simboličen korak. Zato mislim, da se bo na koncu tudi javno mnenje v Litvi spremenilo. Če bi Nemce vprašali, ali so za vstop v evro območje, bi velika večina dejala takrat ne, ampak sedaj je velika večina za in to vas lahko pomirja. Najlepša hvala, imam pa še eno kratko vprašanje. Rekli ste, da boste s tem vstopili tudi v sistem skupnega nadzora bank. E, tudi del fiskalnega pakta ste že. Zanima pa me, kaj je z davkom na finančne transakcije. Večina držav evrobmočja pri tem sodeluje veselilo bi me, če eh, bi se tudi tukaj odložili, odločili za okrepljeno sodelovanje. In eh, ali nameravate narediti tudi ta korak v smeri evroobmočja? Gospod minister, hvala lepa Sven, hvala lepa za te prijazne besede. Zagotovo razumemo, da smo že več let v evroobmočju, že od leta 2002 imamo kar nekaj dobrih praks, kako ravnati v težkih časih, vemo, kaj je nevarno tudi v dobrih časih, tako da je to tista lekcija, ki bi se jo morali naučiti, tudi mi smo se jo naučili, no vsaj upam. Kar zadeva davek na finančne transakcije, nimamo še uradnega stališča. Mi nismo podali uradnega zaprosila za okrepljeno sodelovanje. V prihodnih mesecih se bo to vprašanje pojavilo tudi na ECOFINU. Vse grško predsedstvo je na svojo agendo vrstilo to vprašanje, mislim, da nekje maja. Bomo videli, kakšen napredek je bil dosežen pri teh vprašanjih kolikor vem, napredek pri tem vprašanju ni skokovit. Vsi bomo morali razmisliti o tem, kako naprej. Nobene uradne odločitve pa še ni bilo sprejete na ravni naše vlade. Hvala lepa. Guverner bi še vi kaj dodali? Ne? Potem pa gospod Langen. Imam še eno kratko vprašanje. Kolega Gigold eh, me je pripravil do tega, da ga bom zastavil. Eh, dejali ste, da nameravate sodelovati z 19 državo članico, se bodo eh, spremenila tudi pravila za svet guvernerjev v Evropski centralni banki. Število se bo zmanjšalo, o tem smo že imeli razpravo v Nemčiji, to se mi zdi tudi povsem pravilna odločitev. Ampak Finančni ministri so se o tem že pogovarjali, številka se bo precej zmanjšala. Eh, največje države članice bodo imele le še štiri glasove in manjše še manj. Ali uh, obstaja tudi kakšen sistem, kako bo se skupaj potekalo, ali uh, bo sistem vsak mesec drugačen, ali obstaja vnaprejšnji dogovor. Najprej bom dal besedo kar vam, če želite povzeti oziroma vi jo predati guvernerju. Dobro, hvala lepa za to dobro vprašanje. Imam kratek odgovor. Guvernerji brez pravice do glasovanja ne bodo ostali brez obojega. To je zelo pomembno načelo. In mislim, da bo v prihodnje to delovalo. odločitev o sprejemu Litve v evroobmočje bo temeljila predvsem na napredku pri konvergenčnem programu. Vse države članice naj bi bile obravnavane enakopravno in kolikor vem, večina odločitev odbora guvernerjev temelji na soglasju. No, no, Hvala lepa. In na koncu še minister, če bi želel povzeti. 20 sekund mi je verjetno ostalo za to, da povzamem. Hvala lepa. Res najlepša hvala vsem spoštovanim članicam in članom Evropskega parlamenta. Vi ste naši predstavniki v Evropi. Vi ste naši najvišji predstavniki v Evropi, zato je vaša politična podpora za nas zelo pomembna. tudi vaša osebna politična podpora za članstvo Litve v evroobmočju bo, upam, takšna, da jo boste prenesli tudi na naslednji parlament. Naslednji parlament bo glasoval o tem, mislim, da julija, tako da gre za zelo zapleteno vprašanje. Prvič se je zgodilo, da en parlament o nečem razpravlja, drug parlament v novem mandatu pa bo o tej isti zadevi odločal. Upam, da bodo člani novega sklica parlamenta glasovali mirne vesti, da bo vse dobro potekalo in da bodo glasovali za članstvo Litve v evroobmočju, kjer bomo delovali kot 19. zanesljiva članica. Hvala lepa, računam na vašo podporo tudi z političnega vidika.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 move on, Vester Langen, you are leaving? Nadaljujemo. Werner, kam greš? Aha, samo posloviti se greš dobro. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, točka štiri obravnava osnutka poročila o morebitnem sprejetju evra v Litvi. Kolega Langen je poročevalec, Werner izvoli. Ok. Eh, vielen uh, dank. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Imeli smo priložnost, da smo se pogovarjali z finančnim ministrom in pa z guvernerjem Banke Litve o številnih točkah. Moj osnutek poročila imamo že kar nekaj časa. Na voljo vam je že v različnih jezikih, tretjega, tretjega so bili prevodi tudi uradno pripravljeni. In v tem osnutku poročila so zapisane temeljne točke, o katerih smo razpravljali tudi sedaj. Ta osnutek temelji na poprejšnjih poročilih. Eh, odločno podpiramo pristop Litve, vendar pa imamo težave z datomi. Končni podatki bodo namreč na voljo eh, šele maja in dokler jih ne bomo imeli, ne bomo mogli sprejeti končne odločitve. Glede na trenutne podatke in preden smo tukaj zasedali, smo že imeli bilateralne pogovore z eh, obema gospodoma in eh, glede na trenutne podatke se bo finančna situacija še naprej stabilizirala. Torej nobenega razloga ni, da bi dvomili, eh, da napaved eh, iz te zime ne bo potrjena spomladi. Torej lahko predvidevamo, da bo Litva na poti v evro dosegla le še napredek. Zaradi volitev pa moramo. Pa bomo morali pri naši zadnji seji, najbrž 7. aprila, sprejeti odločitev in to odločitev predati naslednjemu parlamentu. S tem pa uh, imamo določene objektivne težave. Imamo razmeroma kratek rok za vložitev predlogov sprememb. Sekretarjat je predlagal eh, ta teden, vendar pa, kolikor vem, eh, vlada soglasje, kar zadeva podporo poslanskih skupin za pristop Litve k evroobmočju. Vendar pa ne smemo biti preuranjeni. Zato je moj, moj predlog sledeč, da na osnovi eh, predlog, eh, osnutka poročila predlagamo predloge sprememb in eh, ko bomo imeli predloge sprememb, se bomo lahko odločili tudi, ali potrebujemo še sejo poročevalcev v senci. Rad bi podal še nekaj pripomp na temu tega poročila. Uvod, eh, ja, eh, podpiramo pristop Litve k evroobmočju. Glede na zadnje podatke, eh, Litva izpolnjuje vse konvergenčne kriterije. Dobili smo poročilo Mednarodnega denarnega sklada, ki je bilo izjemno pozitivno, kar zadeva Litvo, tako da tudi Mednarodni denarni sklad z svojimi podatki ne postavlja pod vprašaj pristopa Litve k eh, evroobmočju. Litva ima zelo nizko stopnjo inflacije. Po zlomu leta 2009 eh, je prišlo do okrepljene rasti, brezposobnost se je zmanjšala in eh, nobenih napetosti ni v menjalnem tečaju med evrom in pa litovsko valito, ki je že vezana na evro. Eh, nominalne obrestne mere so zelo nizke, mastritski kriteriji so izpolnjeni, nobenih makroekonomskih eh, neravnovesij eh, ne ugotavljamo. In litovski parlament je že spremenil številne zakone, nadaljni predlogi bodo obravnavani k malu, kot je povedal guverner. Kar zadeva praktično uvedbo evra, Eh, je torej vse v skladu z zastavljenimi roki. Večkrat eh, je bila poudarjena energetska odvisnost Litve. Litva je pripravila tudi lasten načrt za zmanjšanje energetske odvisnosti in za okrepitev energetske učinkovitosti. V točki 12 sem na to opozoril v svojem osnutku poročila. Evropska eh, komisija ugotavlja, da obstaja le ena jedrska elektrarna z dvima neodvisnima reaktorjema, ne dve jedrski elektrarni. Eh, gre za dva velika reaktorja, eh, ki imata mm, kapaciteto oziroma moč več kot 1000 kW. Eh, oba reaktorja več ne delujeta, eh, drugi je prenehal delovati leta 2009 in spomnim se še na izjave. Takrat eh, kolegica Harms je bila tudi z nami iz skupine zelenih in spomnim se izjav ruskih izvedencev, ki so skupaj skoraj da začeli jokati, kajti Evropska unija je 300 milijonov eh, evrov uložila eh, eh, v varnost jedrskih elektrarn in ti ruski strokovnjaki so dejali, ja, včasih so nas 30 krat na leto poklicali, da kaj popravimo, sedaj pa. Eh, le še enkrat ali dvakrat in sedaj, ko ta zadeva končno deluje, ko je ta ljubi otrok odrasel, uh, bomo te reaktorje zaustavili. Torej, uh, s tem želim podariti le, da uh, ta pobuda Evropske unije ni bila povsod uh, ravno pozitivno sprejeta. Seveda je velika odvisnost Litve povezana tudi z zaustavitvijo teh dveh reaktorjev, ampak tega več ne moremo spremeniti če želimo ustrezno oceniti situacijo, pa moramo vseeno upoštevati eh, ta velik poseg, V točki 15 eh, imamo navedene podatke, najnovejše podatke, ki smo jih imeli na voljo. Gre za podatke Litovske centralne banke, kar zadeva eh, likvidnost. Kot je dejal guverner, je likvidnostna situacija trudna, stabilna, na mesto 38,3 odstotkov. To je številka, ki je v mojem poročilu Eh, znaša sedaj znesek 41,2 odstotka, torej lahko zapišemo stabilna likvidnostna stopnja. Kar pa zadeva državljane, ti so trenutno skeptično zadržani, ampak eh, ko se bo začela eh, kampanja za ozaveščanje in sicer spomladi in ko mm, bodo državljani razumeli, kaj vse prinaša vstop v euroobmočje, potem to najbrž več ne bo problem. Podpora državljanov se bo povečala in še zadnja točka, kar zadeva odnose z Rusijo, je Litva. Uh, odnos zastavila drugače kot eh, Latvija in pa Estonija. Veliko ruska manjšina živi v Litvi in Litva je tem ruskim eh, državljanom zagotovila litovsko državljanstvo, tako da je integracija in vključitev teh državljanov veliko boljša kot v preostalih dveh baltskih državah. Torej, ja vstop volitve v uh, evroobmočje. Eh, Sedaj pa socialisti, gospod Padar, ne kdo? Gospod Tremosa v imenu Alde? Da. Ja, želim si, da bi se vse države na tako gladek način priključile evroobmočju kot Litva in upam, da bodo poslanci tudi podprli to poročilo, pa tudi hiter pristop Litve k evroobmočju. Tako da, gospod Langen. Um, tukaj smo, da se vam zahvalimo za vaše delo. Mislimo, da je vse odlično in da smo zelo dobro sodelovali z vami. Hvala lepa. Thank you, Ramon, on behalf... Hvala, Ramon. V imenu zelenih. Gospod Beset. Hvala lepa, strenjam se z analizo poročevalca. Mislim, da je Litva pripravljena na vstop v evroobmočje, tu in tam morda še kakšna malenkost manjka. Hvala lepa poročevalcu, da je izpostavil vsta trud, ki ga je Litva uložila v to, da bi izpolnila konvergenčna merila. Toliko za uvod. Na podlagi tega pa bi rad povedal, da en problem ostaja. Verjetno se tega zavedate. Sam sem tudi ustrajal na tem, pa tudi vi ste to izpostavili. Namreč občutek imamo, da se uvaja nek neko novo konvergenčno merilo tudi v vašem poročilu. Se pravi, da bi Litva morala uporabljati tudi jedrsko energijo, da je to pomembno za dober pristop v evroobmočje. Za nas jedrska vprašanja, ne vem, ali je to smiselno v tem kontekstu, ali ne morda pri energetski mešanici, ja, ampak pri vstop v evroobmočje pa jedrska vprašanja nimajo kaj iskati. To je popolnoma izven konteksta, tako da ne bomo podprli poročila, ki iz jedrskega vprašanja dela pravzaprav ključni element, na podlagi katerega bo parlament opredelil svoje stališče do vstopa Litve v evroobmočja. Vendar se nam zdi, kljub temu, da se energetsko vprašanje zastavlja v Litvi, tako kot v številnih drugih državah, poiskati bi morali ustrezne rešitve za povezljivost posameznih sistemov, tudi električnih, da bi zmanjšali porabo, da bi izboljšali učinkovitost rabe in tako naprej. Tudi obnovljivi viri so pomembni. Vstop Litve v evroobmočje pa ni pravi trenutek za to, da bi Litvo spodbujali k temu, da začne ponovno uvajati jedrsko energijo. To je, po mojem mnenju, popolnoma izven tega okvira. Uložili bomo tudi predloge sprememb s tem v zvezi, želimo si zauzeti bolj ravnotežen pristop do energetskega vprašanja. Želimo si prav tako, da bi v tem poročilu omenili tudi emigracijo, ki močno prizadane tudi mlade prebivalce. 60 tisoč mladih je zapustilo Litvo v zadnjih nekaj letih. Tako da, da, kar zadeva pristop Litve in odgovor ne k uvedbi dodatnega merila, to pa je jedrska energija v Litvi. Hvala lepa, gospod Beset, gospod Padar. Pa paari sõnaga võib-olla siis täienduseks veel. Hvala lepa. Še paar besed, s katerimi bi rad dopolnil to, kar sem povedal že prej, ko sem zastavljal vprašanje ministru. Moje osebno stališče je tudi stališče naše politične skupine. Mi to poročilo podpiramo. Glede energetskega vprašanja pa naj povem, da je Litva odločno podpirala obnovljive vire energije. Litva je sama tista, ki pravzaprav išče rešitev tudi na tem področju. Potem pa še ruska manjšina. Kaj se dogaja z rusko manjšino? mislim, da je ruska manjšina ena najmanjših manjšin. Hvala lepa. Besedo spet dobi kolega Langan. Najlepša hvala. Kolega iz skupine zelenih me je povsem napačno razumev. V osnutku poročila jedrska energija ni navedena kot predpogoj. Prosil sem za razumevanje in to je bilo vse. Energetska vprašanja ni eh, tako lahko rešiti, kaj te. Eh, Oba jedrska reaktorja sta bila zaustavljena. Kako bo Litva zagotavljala svojo energetsko varnost v prihodnosti, eh, odločitev na to temo bo morala sprejeti sama. Ne govorim o jedrskih reaktorjih, zapisal sem le v poročilo, da se je povečala odvisnost Litve od ruskega uvoza po zaustavitvi obeh reaktorjev reaktorjev. E, vse ostalo pa so bile zgolj moje pripombe. To ne pomeni, da je mm, Evropska unija prispevala k tej težavni situaciji in da bi jo morala zdaj rešiti. Na e, odgovor na to vprašanje bo morala e, najti Litva sama, kar pa zadeva mlade. Ravno kar sem si ogledal temeljne številke za prvo četrtletje za Evropsko unijo in Litva ima najvišjo stopnjo uh, diplomantov med mladimi v uh, Evropski uniji. To pomeni, da je stopnja izobrazbe zelo, zelo visoka in uh, zato so mladi za to visoko stopnjo izobrazbe po letu 2004 sprejeli odločitev, uh, da se uh, izselijo v druge države uh, Evropske unije. Kmalo pa bo prišlo do vrnitve in mislim, da to verja tudi za preostali dve baljski državi. Eh, in sicer takoj, ko se bo gospodarska situacija izboljšala, tukaj gre zgolj za kratkoročen gospodarski fenomen, tako da sem kar to zadeva zelo optimističen. Najlepša hvala, Werner. 20. marec je rok za vložitev predlogov sprememb. Predloge bomo obravnavali 7. aprila. V odboru Ekon bomo glasovali 7. aprila. Iz očitnih razlogov pa glasovanje na plenarnem zasedanju ni predvideno. Že četrtič je bil preložen gospodarski pogovor z ministrom Moskovicijem, tako da s tem zaključujemo sestanek za danes. Jutri se vidimo ponovno ob 9. zjutraj. Govorili pa bomo o pristopu Hrvaških konvencij z dne 23. julija 1990 o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij. Se vidimo jutri. Hvala lepa vsem.